vašega poročila. Sedaj gremo na naslednjo točko na danem redu. Gre za izjavi sveta in komisije o poročilu o napredku Črne gore za leto 2012. Najprej bomo dali besedo naši drage ministrici, gospe Lindi Krejton, da poda izjavo sveta. Izvolite, gospa Krejton. Uh, Znova hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci in poslanke, ko je svet ocenil napredek pri širitvi na svojem sestanku 11. decembra 2012, je pozitivno ocenil napredek v Črni gori na poti do vključitve Evropske unije. Uh, Posebno izpostavljeno vprašanje so vključevala krepitev delovanja parlamenta, sodstva, protikorupcijsko politiko, človekove pravice in tudi eh, zaščito pravic manjšin. Prav tako je svet omenil, da je treba oziroma da so napredovale ustavne reforme in reforme javne uprave. Prav tako Črnogora še naprej izpolnjuje svoje obveznosti po stabilizacijskem in eh, pridržitvenem sporazumu in igra pozitivno vlogo v regiji tudi prek konstruktivnega sodelovanja pri razvijanju regijskega sodelovanja. Veliko teh tem ste omenili tudi v vaši resoluciji in rada bi izkoristila to priložnost in se zahvalila poročevalcu Charlesu Tenoku za to poročilo in za njegov pozitiven prispevek pri spodbujanju pristopnega procesa Črne gore. Zdaj mora Črna gora graditi na napredku, ki ga že dosegla in konsolidirati svoj reformni proces. Posebno pozornost mora posvetiti nadaljemu razvoju eh, na področju pravne države potrebna je trajnostna in trajna vzdržna reforma, še zlasti kar zadeva boja proti organiziranemu kriminalu in primerom korupcije, še zlasti na uh, visoki ravni. Svet je pozdravil tudi poročilo Evropola glede organiziranega kriminala v, Monten v Črni gori. Potrebno pa je še zagotoviti odgovornost in neodvisnost sodstva in ukrepiti tudi administrativno zmogljivost za izvajanje evropskega pravnega reda. Torej, Pogajanja so se začele dobro. Ciprsko predsedstvo je odprlo prvo pogajalsko poglavje z Črnogoro, namreč raziskave in razvoj. Irsko predsedstvo pa je tudi lahko odprlo drugo poglavje, namreč izobraževanje in kulturo, na pristopni konferenci, ki se je pravkar odvijala ta teden. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi v naslednjih mesecih dosegli dodal, nadaljni napredek v pogajanjih in s tem morda odprli tudi nadaljna poglavja. Prav tako smo zadovoljni, da se nadaljuje proces skrininga in uh, da že beležimo dobre rezultate. Decembra smo zaključili skriningom poglavi o um, pravosodju, temeljnih zadevah, prav, uh, sodstvu, svobodi in varnosti. Uh, Črna Gora bo sedaj pripravila akcijski načrt, ki bo predstavil od eh, izhodiščne standarde za ta poglavja. Ne pričakujemo, da bi se pogajanja na teh poglavjih začele že med našim predsedovanjem. Delo v pripravah mora biti visoke kakovosti, kar pomeni, da bo zahtevalo nekaj časa. Vendar pa bomo še naprej spodbujali um, ehm, Črnogoro naj čimprej nadaljuje s tem delom. Upamo, da bo se s temi poglavji lahko uh, delalo v zgodnih fazah uh, širitve, tako da bi se uh, čim prej zabeležilo več napredka pri reformni agendi. Upamo tudi, da bo Črna Gora predložila akcijske načrte med našim predsedovanjem, tako da bi svet ta vprašanja lahko obravnaval. Torej, v tej smeri jih vsekakor iskreno pozivamo. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, vemo, da je treba med našim predsedovanjem storiti še veliko. Zelo pomembno je, da ohranimo ta pozitiven zagon, ki smo mu bili priča v zadnjih mesecih in lahko vam zagotovim, da je irsko predsedstvo zavezano k temu, da doseže čim večji napredek pri teh pogajanjih. Zaključila pa bi tako, da bi uh, se zahvalila znova za delo parlamenta, priznavam veliko delo tudi vašega poročevalca pri tem, kako spodbujate eh, pristopni proces Črne Gore. Pozdravljam sodelovanje med našima institucijama in veselim se že vaših mnen, tako da bom lahko upoštevala tudi vaše strokovno znanje pri nadaljevanju teh pogajanj. Najlepša hvala za vašo pozornost. Eh, v imenu komisije ima besedo gospod File. Thank you very much. Uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa ministrica, gospe poslanke in poslanci. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcu za Črnogoro, gospodu Charlesu Tenoku, za ta osnutek resolucije. Zelo dobro odraža ugotovitve poročila o napredku za leto 2004 v tej državi. Črnogora še naprej beleži odličen napredek na svoji poti proti Evropski uniji. Sklep, da se začnejo pogajanja, pristopna pogajanja lani junija, je pomenil novo eh, poglavje v zgodovini ki, eh, te države, ko zaseda svoje mesto v Evropski uniji. Medtem smo že začeli z vsebinskimi pogajanji. Screen, proces screening eh, poteka pri vseh poglavjih. Zaenkrat nam je uspelo začasno zapreti 25. poglavje znanost in raziskave, to smo storili decembra, in tudi 26. poglavje o izobraževanju in kulturi, le pred tremi dnevi. Začeli smo tudi z poglavji, ki se navezujejo na pravno državo v skladu z novim pristopom in to osredotočenost bomo ohranjali tudi naprej. In Lucinda, res je, da bi tukaj želel tudi fin, uh, čestitati irskemu predsedstvu za izjemno dobro upravljeno delo. Uh, Imel pa bi štiri pripombe glede glavnih izzivov, ki so še pred nami. Kot prvo, prednostno se treba posvetiti zaključku ustavne reforme, ki je v teku. Na ta način se bo zagotovilo neodvisnost in odgovornost sodstva v skladu z priporočili Beneške komisije. Zaključek te reforme bo bistven za napredek v pristopnih pogajanjih. Drugič. Nekaj napredka je bilo mogoče opaziti v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, vendar pa je število preiskav, pregonov in obtožb še vedno nizko. Tretjič. Polna skladnost z evropskimi standardi na področju temeljnih pravic je ključna za Črnogoro, če se ta želi pomikati na poti naprej proti evropski integraciji. Zaščita svobode medijev je tudi nekaj, kar je treba zagotoviti. Pozivamo črnogorske oblasti, da na vseh ravneh pospešijo prizadevanja za preiskave in pregon trenutnih in prejšnjih primerov nasilja nad novinari. Četrtič. Potrebni so nadaljni napori za izboljšanje položajev uh, romske, aškalijske in egipčanske skupnosti in tudi za razseljene osebe, tako da se zagotovi dostop do njihovih eh, civilnih, političnih in tudi gospodarskih in socialnih pravic. Dialog glede uh, teh izzivov se bo s Črnogoro še nadaljeval in se tudi uh, intenziviral med pogajanji. Gospe in gospodje, še kratka pripomba, če smete, če dovolite, glede nedavnih predsedniških volitev, ki so sedaj predmet spora. Črnogora je vsekakor država, ki se pogaja za članstvo v Evropski uniji. Vsakršne pritožbe je treba obravnavati na hiter način. Volilni rezultat mora biti tak, da je nesporen. In prepričan sem, da bodo politični vodje Črnagore sprejeli ukrepe, da bi okrepili verodostojnost javnih ustanov, kot tudi, da bi okrepili neodvisno od strankarsko-političnih interesov. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj bomo dali besedo govornikom v imenu političnih skupin. Prvi ima besedo dr. Tenok, ki je poročevalec na to temo. Izvolite. Zelo vesel sem, da smem biti poročevalec o Črnigori za to državo. Je mala, vendar lepa in lahko veliko prispeva svetu. In nedvomno gre za uspešnost zgodbo o uspehu v dolgi zgodbi eh, pristopov držav iz zahodnega država. Hitro so bila sklenjena pogajanja o, o znanosti in to kaže, kako napredna je ta država in to je tudi dober signal za sosede, namreč, da se širitev ne konča s pristopom Hrvaške in da je, treba članstvo, da se, je mogoče članstvo razširiti tudi na druge članice oziroma druge države, če zadostijo določenim merilom. Obstajajo določeni problemi v pristopnem procesu, imam določene pridržke glede neodvisnosti in odgovornosti sodstva, tudi glede njihovega usposabljanja, potem dolgotrajnih postopkov, potem eh, pogajanja o, o poglavi 24-25 treba okrepiti. O, krim, um, organiziran kriminal in tudi kodeks ravnanja za vse voljene politike bi bil dobrodošel parlament mora bolj sodelovati v pogajanjih, kar velja tudi za nevladne organizacije civilno družbo. Obstajajo tudi skrbi glede svobode medijev, obstajajo obtožbe črnogorskih eh, novinarjev, ki so nas vse prestrašili. Napade na novinarje je treba preiskati in preganjati. Čestitam tudi predsedniku Vujanoviču ob ponovni izvolitvi za predsednika Črnegore. Vem, da obstajajo določene obtožbe in pritožbe zaradi volilnih rezultatov, ampak sam nisem videl rezultatov, ki bi uh, namigovali na kaj drugega kot na tesen izid demokratičnih volitev. Tako da pozivam vse sile, da sedaj sodelujejo v parlamentu v duhu odprtega in demokratičnega pogovora. Le tako bodo lahko vsi skupaj sodelovali na poti morebitnega pristopa k Evropski uniji. Ta mala, ampak lepa država ima torej uh, določene želje, ki se bodo, uh, upam, nekoč uresničile in bo lahko Črnagora postala članica v družini evropskih narodov. Okay. Tiene la palabra ahora. Najlepša hvala, gospod Tenak. V imenu skupine Evropske ljudske stranke ima besedo gospa Ibri Sagič za dve minuti in pol. Takr Urforande. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod, gospa, eh, gospod komisar. dan, preden naj bi bila sprejeta odločitev o Črni gori in o pogajanjih, sem se sestala z več ljudmi, ki bodo pravzaprav sprejemali to odločitev. Nekateri od mojih sogovornikov so rekli, da Črnagora ni pripravljena s temi reformami, da obstajajo problemi, kar zadeva organiziran kriminal, tudi boj proti krimin organiziranem kriminalu ni dovolj dober, takšen, kot bi ga pričakovali, in da je treba še veliko storiti, kar zadeva številne reforme. Moj protiargument in argument drugih je bil, da smo rekli, da je treba prav iz teh razlogov sprožiti ta pogajanja, kajti to bi bila priložnost za vzvod, za doseganje napredka v tej državi. Država je nadaljevala s pogajanji in to je to, kar se je zgodilo po vaši zaslugi, gospod komisar, in po vašem navdihu, vaši genialnosti, ko ste rekli, da je treba pri vseh pogajanjih začeti s 23. in 24. poglavjem, mislim, da je to bila odlična od, uh, odločitev. Veliko ste storili v vašem mandatu. Ta odločitev je, po mojem mnenju, najpomembnejša, tista, ki se je bom sama vedno spominjala. To je bila najboljša stvar za vse države v regiji, ki se želijo pogajati. Ne le zato, ne zato ker bi jih želeli kaznovati, sankcionirati, ampak za zaradi tega, ker želite poskrbeti, da bodo imele dovolj časa za doseganje napredka na prav teh področjih, kar zadeva predsedniške volitve. Tukaj bi se želela navezati na komentarje gospoda Tenoka. OVSE je pripravil poročilo, ki pravi, da so bile volitve svobodne in poštene in nisem videla drugih uradnih poročil, ki bi trdila nasprotno. Zato bi rekla vsem kandidatom, vsem partnerjem, da naj spremejo uradni rezultat teh volitev. Spremite rezultate, eh, tako da ne bo več negotovosti, treba imeti konstruktiven pristop, ki bo vključeval ustanove in tudi znotraj ustanov mora biti določena poravnava. Mislim, da bo na ta način država dokazala, da je demokratično zrela, da je pripravljena na svojo prihodnost. Mislim, da bo to pravzaprav ključni dejavnik, ko gre za našo odločitev o tem, ali naj Črnagora postane članica EU. Najlepša hvala, gospa Ibris Sagič. V imenu skupine socialistov in demokratov ima besedo gospod Rovček prijatelji in prijateljice, po 1. juliju, ko bo Hrvaška postala članica EU, bo Črna gora v prvi vrsti širitvenega procesa na Zahodnem Balkanu. Črna gora je po mojem mnenju lahko jasen zgled, da, prost, da v ostalih regijah napredek proti uh, pri, uh, članstvu je izvedljiv, če se država koncentrira na reforme. Uh, Čeprav je država na pravi poti, pa ima Črna gora, po mojem mnenju, še dolgo pot pred sabo. Najprej mora konsolidirati uh, pravosodstvo, ki bo ne pristransko, hkrati pa mora okrepiti boj proti korupciji. Prav tako bi morala zagotoviti depolitizirano javno upravo, tako da bi ustvarila institucionalne temelje za izvajanje reform uh, na vseh drugih področjih. In mislim, da bi morala tudi razpršiti vsakršno zaskrbljenost glede problemov na področju svobode medijev. Torej, novinari morajo imeti možnost, da kritizirajo tiste, ki so na oblasti. To je temeljna pravica in evropska vrednota. Prost, svobodni in kritični mediji dajajo neke vrste povratne informacije, ki so potrebne za učinkovito upravljanje države. In ne na zadnje, mislim, da bi se eh, Črna Gora morala še naprej osredotočiti na reforme in evropsko integracijo. To bi morala biti prednostna naloga vseh večjih političnih strank. Torej, ko so volitve po volitvah, je treba paziti, da jih ne zmotijo druga lokalna vprašanja v državi. Torej, moja politična skupina podpira širitveni postopek, seveda podpiramo si. Uh, članstvo eh, Evropske unije, eh, eh, Mađarske, če bo se držala, Črna Gora držala te poti. Najlepša hvala, gospod Rovček. V imenu skupine ALDE ima besedo gospod Vajgal za dve minuti. Gospod predsednik, spoštovani komisar, spoštovana gospa ministrica. Pred dvema dnevoma je bilo, kot je ministrica prej povedala, na sestanku pristopne konference s Črno Goro v Bruslju odprto in provizorično zaprto drugo pogajalsko poglavje poglavje šestindvajset izobraževanje in kultura mislim da ima tudi to nek simboličen pomen saj to poglavje odpira mladim črnogorcem in črnogorkam dostop do atraktivnih programov kot je erasmus mundus tempus in še nekaj drugih ki jih povezuje s svetom. napredek v pogajanjih je bil možen zaradi ocene da je črna gora na tem področju že odlično pripravljena tudi po zaslugi irskega predsedovanja. predlog resolucije ki jo je pripravil kolega charles tannock govori o napredku črne gore tudi na nekaterih drugih za članstvo v evropski uniji ključnih področjih vendar pa tudi dovolj resno in konkretno opozarja na številna področja kjer mora črna gora opraviti še veliko dela reforme pravosodja zagotavljanje neodvisnosti sodstva in tožilcev nadaljevanje sistematičnega boja proti korupciji vzpostavljanje moderne javne uprave posodobitev komuniciranja s civilno družbo in socialnega dialoga gospodarske reforme. nedavne predsedniške volitve ki so po ocenah opazovalcev potekale v skladu z demokratičnimi standardi so razkrile občutljivo razdeljenost črnogorske družbe pretežno po etničnih in verskih mejah. ker bo to še dolgo stalnica in značilnost črne gore je pomembno poudarjati politično kulturo sposobnost za sprejemanje kompromisov in spoštovanje različnosti. odnos do istospolnih skupnosti je v črni gori pogosto diskriminacijski in to ni sprejemljivo. spoštovani kolegi ko govorim o črni gori kot relativno neproblematični bodoči članici evropske unije je treba vsekakor izpostaviti vlogo te majhne toda države z močnim značajem pri stabilizaciji razmer v širški regiji. z veseljem bomo spremljali razvoj črne gore v prihodnjem obdobju. najlepša hvala gospod eh, eh, predsedujoči Gospod komisar, gospa ministrica, Črnagora je raznolika država, ima raznolike, raznoliko zgodovino in združuje raznolike kulture, ampak mislim, da mora vseeno opraviti še veliko dela, recimo na področju obnuljivih verov energije, na področju učinkovite rabe energije, pa tudi na področju turizma. Ohraniti mora namreč lepoto države. Poleg tega pa mora zagotoviti, da pravna država deluje v korist državljanov. Želimo si, da bi Črna Gora bila naslednja država, ki bi se pogajala z Evropsko unijo o pristopu. Zelo pomembno je, da ko neka država pristopi, da že imamo eh, naslednjo državo kandidatko, s katero se pričnejo res, resna pogajanja. Izpostavljene pa so bile tudi že določene pomankljivosti v naši skupini smo zaskrbljeni predvsem eh, zaradi svobode medijev in neodvisnosti medijev. Rada bi spostavila specifičen primer. Eh, dva novinarja se srečujeta s tožbo strani sestre premijeja, eh, pisala sta namreč o njeni udeležbi v privatizaciji telekoma. Mislim, da so takšni primeri nedopustni. Eh, druga točka pa se nanaša na nedavne volitve, eh, ki so jih spodbijale številne opozicijske stranke in eh, tudi organizacije civilne družbe. Mislim, da potrebujemo temeljito preiskavo vseh teh obtožb, ki mora biti nepristranska v političnem pogledu. In upam, dragi kolegi, da bo moj predlog spremembe v tem smislu dobil vašo podporo. Najlepša hvala. V imenu skupine Goe Engel ima besedo gospod Huntis Saminetempov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Res je, da je Črna Gora najbrž najlažji primer, ko gre za pridružitev k Evropski uniji, najlažji primer na Balkanu. Ampak vseeno si je potrebno zastaviti vprašanje, ali eh, je ta postopek res eh, v korist državljanov Črne Gore. Črna Gora že izpolnjuje določene eh, kriterije, seveda pa je potrebno rešiti še probleme, ki so navedeni v poročilu. Vendar pa se situacija za državljane ne bo avtomatično izboljšala. Črnagora se spopada z revščino, z visoko brezposobnostjo in številnimi drugimi problemi. Potrebno je sprejeti ukrepe za rešitev teh problemov. V Črni gori pa prihaja tudi do nenadzorovanih tujih vlaganj eh, v državo. Poleg tega v tej državi cveti pranje denarja. Potem pa je tukaj še privatizacija, torej prodaja javnega premoženja in pa vlaganja, eh, ki eh, niso v korist okolja z namenom ustvarjanja dobička. Gospod komisar, gospa ministrica, ukrepi, ki so bili predlagani za rešitev eh, problemov, eh, so si med seboj podobni, vendar pa si moramo zavedati, da imajo državljani tudi določeno upanje, ki je povezano z pristopom k Evropski uniji in to upanje je sedaj zaradi trenutne situacije nekoliko uničeno ali bo še prišlo do uresničitve njihovega sena. Kako želimo rešiti probleme v Črni gori, ne le probleme, ki so bili izpostavljeni, s katerimi pa se povsem strinjam? Najlepša hvala, beseda ima gospod Kukan za dve minuti komisar, pani minister. Najlepša hvala, gospod e, predsedojoči, gospod komisar, gospa ministrica. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu Charlesu Tenoku za uravnoteženo poročilo. Črna gora je e, trenutno država kandidatka, ki je na samem vrhu e, v pogajanjih z Evropsko unijo. V tej državi poteka izvedba reform. In rad bi pozval vse politike v Črnigori, da z reformami tudi nadaljujejo. Pred njimi je še veliko dela, recimo na področju boja proti korupciji in na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Potrebno bo sprejeti ukrepe za zagotovitev večje preglednosti pri financiranju političnih strank in uh, v političnih kampanjah. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za bolj učinkovite preiskave, eh, ko prihaja do obtožb eh, zaradi suma korupcije. Vzpostaviti je potrebno stabilen demokratičen sistem. In eh, z delom na tem področju je potrebno nadaljevati po volitvah smo bili priča situaciji, ki eh, kaže, kako občutljiva ostajajo ta vprašanja. Potrebno je razjasniti vsa odprta vprašanja glede nedavnih volitev. Hkrati pa moramo tudi jasno povedati, da bojkotiranje parlamentarnega dela ni prava rešitev. V zaključek naj vas opomnim še, da so Pridružitvena pogajanja za Črno goro pomemben signal tudi za druge države v regiji. Komisija mora torej biti temeljita pri svojem delu in opozoriti mora državo, da mora izpolniti kopenhanške kriterije. Najlepša hvala, gospod Kukan. Sedaj ima besedo gospod Zala za dve minuti in pol. Kolegovia, často počúvam názor, že pristupujem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, pogosto slišim, da je pridružitev Črne gore k Evropski uniji preprosto vprašanje, da je pot Črne gore v Evropsko unijo enostavna, ampak to še zdaleč ni res. Zavedati se moramo, da bo vsak pristop po Hrvaški vedno težavnejši, pravila bodo vedno strožja, in tudi pripravljenost držav članic eh, na nove pridružitve bo vedno manjša. Črna Gora mora nadaljevati z eh, procesom izvajanja reform, še prav posebej na področju pravosodja in boja proti korupciji. Poleg tega pa se mora osredotočiti tudi na odprte vprašanja glede svobode medijev. Črna Gora si ne more privoščiti politične krize, država je na pravi poti in vodi proces pridruževanja k Evropski uniji v regiji, kot so dejali že govorci pred mano. Vendar pa ne sme podcenjevati pridružitvenega procesa. To namreč predstavlja veliko tveganje. Jaj. Najlepša hvala, gospod Zala. Sedaj gremo na sklop KHDI. Najprej ima besedo gospod Zemke za minuto in pol. Pa vzdo chcel jim počenkovač e, na. Najlepša hvala, gospod e, predsedojoči. Rad bi se zahvalil za priložnost, da spregovorim o tej temi. Pridružitev Črne Gore k Evropski uniji eh, je vprašanje, na katerega lahko gledamo z veliko različnih vidikov, eh, recimo iz pravnega vidika. In če na to gledamo z pravnega vidika, lahko rečemo, da gre tukaj za državo, ki je dosegla velik napredek, ko gre za reformo pravnega sistema in za boj proti korupciji v Črni Gori pa tudi ko gre za zagotavljanje neodvisnosti in svobode medijev. Vendar pa je tukaj še drug vidik, ki je po mojem mnenju izjemno pomemben v primeru te države. Gre za zagotavljanje varnosti v Evropi in v tem kontekstu je še prav posebej pomembno, da Črnogora poskrbi eh, za stabilizacijo celotne regije. Kajti, ko govorimo o Balkanu, govorimo o regiji, kjer je bilo veli, vedno veliko konfliktov in vojn. Najlepša hvala, gospod Zemke. Sedaj pa ima besedo gospod Mölcer. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Volitve kažejo, ali je država zrela v demokratičnem pogledu če prihaja do manipulacije, potem to ni ravno uprit Črnegare, če vsaj verjamemo poročilom o volitvah. Podgorica že nekaj časa sicer sledi cilju pridruževanja eh, k Evropski uniji, ampak mislim, da je ta cilj tudi nekoliko pozabila. Zaposlena je bil z volitvami znotraj države. Vendar pa tega cilja ne sme zanemarjati še naprej. Mislim, da je čas, da dosežejo napredek eh, na področju svobode medijev, na področju boja proti korupciji in na področju neodvisnosti medijev. Črnagora mora storiti še veliko, da bi dosegla evropske standarde na področju eh, pravosodja, na področju varstva manjšin in tako naprej. Pristop Hrvaške k Evropski uniji ne more pomeniti konec eh, pridružitvenega procesa Balkana k Evropski uniji. Druge države morajo Hrvaški slediti. Najlepša hvala, gospod Mölcer. Sedaj pa ima besedo gospod Kacin za eno minuto čestitam poročevalcu črni gori in evropski komisiji za pravkar zaprto poglavje šestindvajset štiri odprta in dve že zaprti poglavji so dokaz dobre organiziranosti in uspešnega delovanja države a nekatere institucije so blokirane ne gre za predsednika države za parlament in njegova delovna telesa gre še ta mesec je predvideno zasedanje skupnega pridružitvenega odbora eu črna gora ne vidim utemeljenih razlogov za blokado skupščine s strani opozicije. črna gora ni ne albanija ne makedonija ampak uspešna pogajalka ki se reformira. bojkot in blokada skupščine sta napačno sporočilo v napačnem trenutku. če bi radi aktivirali parlament le za dialog z eh, evropskim parlamentom odgovarjam da to tako ne gre.

Naj zaključim to razpravo s čestitkami poročevalcu Charlesu Tenoku. Pripravil je zelo kakovostno poročilo. Zabeležil je napredek, ki je bil že dosežen in poskrbel za uravnoteženo sporočilo, ki bi moralo spodbuditi Črnogoro, da pospeši z izvajanjem reform za pridruževanje k Evropski uniji. Komisija je že pripravila poročilo o eh, napredku eh, za poglavje pravosodja eh, in za poglavje 23 in 24. Črna Gora je prejela tudi povabilo sveta, da pripravi akcijski načrt za obe omenjeni poglavje. Napredek Črna Gore na področju teh dveh poglavij, ki se nanašata na načelo pravne države, bo vplival na tempo pridruževanja. Ta proces bo zagotovo zelo zahteven za Črno goro, vendar pa mislim, da lahko z našo eh, podporo in pa z eh, zauzetostjo Črne gore nadaljujemo z izvajanjem uspešnih reform eh, v Črni gori. Na ta način lahko Črna gora predstavlja pomemben vzgled za preostanek Zahodnega Balkana. Najlepša hvala. Dobra. Najlepša hvala, gospod komisar. Besedo ima gospa Creighton v imenu sveta. Again, um... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Rada bi začela s tem, eh, da podprem stališče gospoda Tenoka, da je Črnagora majhna in lepa država, ki ti pravzaprav skoraj da vzame dih. To je država, ki je v veliki meri prispevala k naši evropski družini in zato tudi spada v to družino in veselim se že njenega vstopa v njo. Vsekakor pa je pridruževanje zelo zahteven eh, postopek, eh, ki pogosto vodi tudi v brezup. Nove kandidatke morajo izpolnjevati strožje pogoje kot njihove predhodnice tudi eh, na področju prava Evropske unije. Vendar pa mislim, da to ne sme predstavljati bojazni, ampak prej eh, pozitivno priložnost eh, tako za obstoječe države članice Evropske unije, kot tudi za Črnogoro. V primeru Črnogore imamo nov pristop in Pomemben je napredek na področju pravosodja eh, v primerjavi z napredkom na vseh eh, drugih področjih. Poglavja povezana z načelom pravne države so obravnavana v začetku pristopnih pogajanj, tako da so vzpostavljene neodvisne institucije, preden se eh, pogajanja zaključijo. To pa je uprit verodostojnosti pridružitvenega procesa in to se mi zdi zelo, zelo dobro. Uspeh pridružitvenih pogajanj bo seveda odvisen v veliki meri od Črne gore same, vendar pa smo seveda pripravljeni pomagati na vse možne načine. Veselimo se že tesnega sodelovanja z vami, prijatelji, v Evropskem parlamentu ne le kar zadeva pristop Črne Gore k Evropski uniji, ampak tudi kar zadeva pristop drugih kandidatk. Nadaljevali bomo v tem duhu sodelovanja do konca eh, svojega predsedstva. Računamo torej na vašo podporo v Evropskem parlamentu, računamo na, vašo, na vaše partnerstvo, predvsem eh, kar zadeva podporo državljanov eh, temu težavnemu procesu, kot sem povedala že na začetku svojega prispevka. Zahvaljujem se torej za duh sodelovanja, ki vlada v tej dvorani. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa Creighton. Imamo predlog resolucije na to temo, o katerem bomo glasovali jutri in sicer ob 11.30.